Alister. Alister. Pa začnimo. Gospod Alister. Tiene más de una, no, solo una, ¿no? Thank you, President. Uh, Señor Alister. Gospod Alister, dobili ste besedo, da obrazložite svoj glas v priporočilu Kasaka. Hvala, gospod predsedujoči. Vsak dan vedno več um, mojih volitev ugotavlja, da se jim stvari finančno ne izidejo. In potem uh, dobimo v roke take poročilo in ugotovim, da 1,6 milijard uh, evropskega dokoplačevalskega de denarja se porablja za to zgradbo, ki je Evropski parlament. In potem ugotovim, da 9,3 milijonov uh, Eh, smo potrošili za eh, politične stranke v Evropskem parlamentu. In potem vidim ponovno potrditev eh, zveze, da bomo za 30 odstotkov zmanjšali emisije CO2 do 2020. Nikjer pa ni niti z besedo omenjena najhujša emisija, to je tiste eh, najhujše emisije, ki jih povzročamo z nepotrebnim potovanjem v Štrasburg 12krat na leto. To poročilo je ogabno, eh, sploh eh, kar, tisto, kar razkriva o vedenju našega parlamenta. Hvala. Hvala, gospod Alister. Gospa Sinet o istem poročilu Kasaka. Eno minuto imate. No, je ni? Dobro, potem gospod Korbet. Hvala, gospod predsedujoči. Naj eh, postavim komentar gospoda Alisterja o kontekst. Evropski parlament stane vsakega državljana ena celih eh, 74 funtov, to govorim eh, v funtih v korist gospoda Elisterja na leto. V primerjavi s tem eh, britanski parlament vsakega državljana Združenega kraljestva stane 5,75 funtov na leto. Eh, zgornji dom pa 1,77 za vsakega državljana. Skratka, naš parlament je bistveno cenejši, kar zadeva delovanje na državljana. Uh, Vendar pa to ne pomeni, da lahko počivamo na lovorikah. Seveda moramo biti previdni in seveda moramo zmanjševati stroške. In tisto, kar je povedal gospod Alistair od 12-letnih zasedanjih, ki stanejo toliko denarja tukaj v Štrasboru je seveda ustrezna pripomba, pravilna pripomba, vendar pa ta odločitev ni v rokah Evropskega parlamenta, ampak v rokah držav članic, ki nažalost v Edinburgu pod eh, predsedovanjem Johna Majorja so, so sprejele zavezo za Evropski parlament, da prihaja sem 12krat na leto in pozivam države članice, da eh, ponovno razmislijo o tej odločitvi nismo še končali, nadaljujemo. Gospod Korbet, lahko nadaljujete z uh, poročilom Söndegard. Okay. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Astrid, please. Astrid, prosim, gospod Korbet. Yes, uh, uh, this is on the. Ja, torej razrešnica svetu. Eh, tudi tu eh, je pod vprašanjem džentlmenski eh, dogovor, ki izhaja še iz časa pred neposrednjimi volitvami, da svet in parlament imate odgovornost za svoj notranji proračun, ne da bi eden in drugi eh, preverjala ta notranji proračun ali ga kritizirala. Mislim, da je prišel trenutek, da revidiramo ta džentlmenski dogovor. Ne samo zato, ker proračun sveta zdaj vključuje ne samo administrativni proračun sveta kot eh, institucije, ampak vsebuje tudi proračun, ki bo verjetno v prihodnosti narasel in eh, se ukvarja z eksekutivo zunanje politike. Eh, nikdar ni bilo načrtovano, da bi bil. Ta del proračuna je izključen iz parlamentarnega nadzora in mislim, da je eh, skrajni čas, da eh, se začnemo pogovarjati s svetom in da revidiramo ta dogovor. Hvala. Eh, o poročilu Kasaka. Zapr Hvala, predsedujoči. Vzdržala sem se glasovanja o razrešnici za leto 2007 o proračunu Evropskega parlamenta zaradi določenih odstavkov v tem poročilu, ki izhajajo iz dezinformacij, iz neresnic, ki se širijo v medijih in tudi eh, tukaj v tej hiši, kar zadeva prostovoljni pokojninski sklad. Gospod Kon Dendit lahko spikar na obeh ušesih, kajti kot eh, člana tega sklada, eh, ga ne bomo bremenili, zato da prispeva eh, upravičencem iz eh, tega sklada, ki so dediči upokojencev. Mislim, da bi bilo zato bolje, da najprej počistimo, da počisti pred lastnim pragom, kajti najprej glasuje za naš proračun, ki financira tudi njegove dnevnice in ostalo, kaže pa, da je v petih letih ni bil niti enkrat na sestanku kakrega odbora, v katerem je član. Mislim, da je potrebno resno sodelovati v zakonodajnem delu te hiše in eh, da ne gre zgolj za to, da sklicujemo tiskovne konference in mislim, da bi morda morali biti nekateri tukaj nekoliko bolj diskretni, ampak eh, kot nekoga, ki izhaja iz generacije 68, ne moremo tudi nič drugega od njega pričakovati. In izjave, ki, se, ki jih slišimo tukaj, če tudi pridejo od predsednika skupine, ki ni nikakor eh, odgovorna, ne deluje odgovorno, mislim, da mora vendarle se zavedati odgovornosti, ki jo nosi kot član tega zbora. Dobro. Sledi poročilo Fjellner o agencijah in eh, besedo dobi gospod Kellenen, ki želi tudi obrazložiti glas v zvezi s poročilom tikov o cestnih prevoznikih in pa. Še o enem poročilu. Gospoda Kalana pa ni tukaj. Torej, te... To je zaključeno. Potem pa poročilo uh, Fjellner in gospod Hanan. Hvala, gospod uh, predsedujoči. Glasovali smo o financiranju za celo vrsto agencij za zdravila, za zunanje meje, za kaj vse še imamo. Uh, za letalsko varnost in tako dalje. In zdi se mi, da eh, je to sporno zaradi treh zadev. Euroskeptični eh, argument, pravni argument in demokratični argument govori naproti. Euroskeptiki eh, verjetno ne bodo dobili veliko podporo podpore, ampak eh, možno je trditi, da to ga ni potrebno narediti na ravni Brusla. Eh, potem je tu pravni argument, da vse te agencije, čeprav jim bi jim Lizbonska pogodba dala eh, pravno temeljitev, zdaj nimajo ustrezne pravne podlage, ampak demokratični argument bi morda naletel na uh, odziv tudi pri federalističnih kolegih, namreč ko parlament kot tak uh, uh, podeli izvajanje administracije nekim eh, agencijam, ki jih morda obiščemo enkrat na leto in od njih pričakujemo, da izvršujejo politiko, medtem ko mi eh, vsako leto pridno podpisujemo čeke, zmanjšujemo svojo demokracijo. Torej podelitev pooblastil na zunanje agencije eh, je eden od prvih korakov, s katerimi demokracija se odreče svoji moči. In eh, tako federalisti kot evroskeptiki se morajo zavedati te grožne. La signora Siri. Najlepša hvala. Gospa Siri je prosila za celo vrsto obrazložitev glasov. Zato jo pozivam da zdaj opravi vse naenkrat, torej imate besedo. In uh, prosim, da kar po, po vrsti ob, obrazložite to. Moje ime je Siri, pišem pa se uvir, najlepša hvala. Ja, res imam kar nekaj obrazložitev, tega nisem počela še nikoli, ampak pomembno se mi zdi, da danes to naredim. Eh, Najprej. Um, poročilo um, gospoda Groša, eh, ki sem ga podprla, namreč dve uredbi, ki se okvarjata s tem področjem, se morata poenotiti in eh, zato je to res upravičen korak, korak proti demokraciji in proti manjšim administrativnim bremenom. Potem pa bi rada spregovorila eh, Eh, še o poročilu Tika, tudi to sem podprla, eh, ker mislim, da eh, bo na ta način nova ureditev na tem področju bolj dosledna, bolj koherentna, sploh ko gre za mednarodni vidik tega področja. Tukaj moramo razmisliti tudi o vseevropskih preiskavah v registrih, zato da bi na ta način eh, zaščitili svoje klijente pred eh, nepravično konkurenco. Potem še drugo poročilo, grož, tudi tega sem podprla, zato ker se tudi to ukvarja z vprašanji prometa in izboljšuje učinkovitost notranjega trga na tem področju, zmanjšuje administrativne stroške in omogoča bolj pravično konkurenco. Po mojem mnenju je za integracijo skupnega trga v Evropi nujno tudi odpraviti ovire na notranjem trgu eh, in v posameznih državah članicah. Drugo poročilo gospe Tikal pa govori o energetski učinkovitosti stav. Tudi to poročilo sem podprla, ker gre za uh, soočanje z izzivi na tem področju. Uh, prihranili bomo 20 odstotkov eh, energije z boljšo energetsko učinkovitost. Kar pa zadeva naložbo v energetsko učinkovitost, uh, te uh, pripomorejo tudi k oživitvi evropskega gospodarstva, saj na ta način ustvarjamo uh, veliko delovnih mest, morda še več kot z naložbami v tradicionalno infrastrukturo. Večja energetska očekovitost je najboljši način, kako bo Evropska unija dosegla cilje zmanjševanja emisij CO2, hkrati pa je to tudi način, kako. Uh, vzpostaviti več delovnih mest in kako zmanjšati vedno večjo odvisnost od zunanih energetskih virov. Eh, potem poročilo GOZ v zvezi z bonitetnimi agencijami. Tudi to poročilo sem podprla, kajti težave na tem področju, sploh kar zadeva nadzor, eh, so imele precejšno vlogo pri eh, povzročanju oziroma pri. Eh, nastanku gospodarske krize. Eh, gre za uh, agencije, ki imajo globalne razsežnosti, številne pa imajo sedež izven Evropske unije. In zato se sprašujem, kakšna je učinkovitost uh, zakonodajnega akta Evropske unije na tem področju. Zato, da bi uh, uh, odpravili težave, bi tukaj morali sodelovati s tretjimi državami. Uh, potem sledi poročilo o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh. Ureditev na tem področju je zelo dobrodošla in ta korak prispeva k izboljšanju pravic potnikov v Evropi, hkrati pa zagotavlja tudi enake možnosti in enake pravice za potrošnike, ki uporabljajo ta prometna sredstva poročilo gospoda Albertinija v zvezi s pravicami potnikov v avtobusnem prometu. Tudi to poročilo sem podprla, kajti ukrepi bodo eh, konec koncev prispevali k odpravi nepravičnosti in neenakosti v Evropi, ki so obstajale doslej. Eh, to se danes že dogaja na področju letalskega in železniškega prometa in pravic potnikov glede na to, da ima to um, veze tudi s prevoznimi podjetji, ki dobivajo številne nove obveznosti, mislim, da morda potrebujejo več časa za to, da bodo svoje eh, dejavnosti uskladili z novo ureditvijo. In pa še uh, naslednje poročilo o inteligentnih prometnih sistemih. Uh, Ti sistemi so dokazali svojo učinkovitost, prispevali so k temu, da je promet varnejši, eh, hkrati pa so prispevali tudi k doseganju političnega cilja, namreč eh, k temu, da je promet bolj čist in zato sem glasovala tudi za to poročilo. Poročilo gospoda Ulriha Štokmana, drugi program Marko Polo tudi ta, eh, to poročilo si zasluži podporo, kajti v tem okviru bomo lahko zmanjšali eh, prometne zastoje, izboljšali okoljske ukrepe, hkrati pa bomo spodbujali samodalnost. Eh, vendar pa skrbi me, da ker vsako leto prošne za finančno pomoč in število projektov, ki bi lahko financirali iz teh sredstev, upada. In pa še poročilo gospoda Dušona, tudi to poročilo sem podprla, ker železniški promet igra zelo pomembno vlogo v uh, evropskem prometu. In to uh, kljub temu, da tovorni promet na železnici upada. Podprla sem to poročilo tudi, ker se strinjam s poročevalcem, da mora biti ta zakonodajni akt pripravljen na tak način, uh, da bo železniški sistem učinkovit za vse uporabnike. Danes do povdan smo razpravljali o poročilih zdravstvenega svežna in o teh poročilih smo tudi glasovali, torej poročilo o pravicah pacijentov na področju čezmenega zdravstvenega varstva. Ta predlog sem podprla. In prepričana sem, da so poslanci predolgo eh, bili preprosto zadovoljni s tem, da so bili pravniki tisti, ki so oblikovali zakone. Sama pa mislim, da eh, so politiki, izvoljeni parlamentarci, ki jih volijo evropski parlamentarci, eh, evropski državljani, tisti, ki bi morali opravljati to delo in skrajni čas je, da to direktivo sprejmemo. Zdaj pa še poročilo Trakatelis o redkih boleznih. To poročilo je pravzaprav nadaljevanje oziroma vezano na eh, vprašanje pravic eh, bolnikov. Tudi to poročilo sem podprla, nisem pa podprla predloga spremembe 15, eh, saj je ta pravzaprav sodi v prejšnje stoletje in politiki ne bi smeli stati na poti genetskim raziskavam. Zdaj pa še poročilo o mestnem prometu. Tudi to poročilo je bilo vredno podpreti, ker mestni promet igra zelo pomembno vlogo pri prevozu potnikov in blaga in eh, je zato skrajni čas, da pripravimo eh, ločeno strategijo za mestni promet. In pa na zadnje še poročilo Jensen o akcijskem načrtu za inteligentne prevozne sisteme glede na to, da se to osredotoča na kooperabilnost, standardizacijo, mislim, da je tudi to poročilo potrebno in da si zasluži moja podporo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hanen, nisem opazil, da ste imeli še eno obrazložitev glasovanja, tako da vam dajem besedo, ker zadeva agencije za bonitetne agencije Gospod eh, predsedujoči, danes je rojstni dan našega velikega dramatika in pisatelja. In karakteristika Shakespearea je, da kakorkoli in kadarkoli beremo njegova dela, njegova dela osvetljujejo naše dele. In zdaj bom citiral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 a shameful conquest of itself. If there's a better description than that. Boljšega opisa kot tega, predsedujoči, ne najdem. Hvala. Hvala lepa. Nisem eh, se zavedal, da ste takšen poet, gospod Hannan. Zdaj pa obrazložitev glasov glede poročila tekal. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, za to priložnost. Mislim, da kadar glasujemo o zadevah tukaj v Evropskem parlamentu, bi se morali vedno zavedati, da kadarkoli glasujemo o nečem, je treba prevzeti moralno vodilno vlogo. Prav je, da govorimo o energetski učinkovitosti. Iskreno povedano, nimam nobenega problema s tem na evropski, nacionalni ali lokalni ravni. Menim, da se največ lahko dejansko stori na lokalni ravni. Dobro pa je, da izmenjujemo tudi najboljše prakse na evropski nacionalni ravni. Ampak, ko prevzemamo to vodilno vlogo, moramo prevzeti tudi moralno vodilno vlogo. Kako lahko govorimo o energetski učinkovitosti stavb, če še vedno delujemo na dveh lokacijah, ena tukaj v Strasburu, druga v Bruslju. In emisije CO2 parlamenta v Strasburu, ko govorimo o na deset tisočih tonah emisij CO2 vsako leto. Čas je, da nehamo s to dvoličnostjo, da pokažemo vodilno vlogo in da zapremo ta zbor tukaj v Strasburu. Hvala lepa, gospod Kemal. E, podarili nam bi tudi obrazložitev glasu glede poročila Bovis. Hvala lepa. Rad bi samo izkazal naklonjenost kolegu Bovisu, vsi mu želimo hitro okrevanje in e, hvala Bogu je tudi on lahko koristil zdravstveno varstvo v drugi državi, kot britanski državljan so ga zdravili v Belgiji. In e, Če je le to, kakšen korak v pravo smer, da bodo imeli državljani širom Evropske unije možnost odločiti se, kje se želijo zdraviti, potem je to korak v pravo smer. Če se pogledamo eh, stopnje eh, okrevanja pri posameznih boleznih v različnih državah in ko dobijo državljane te informacije in ko se lahko izbirajo, potem se lahko izberajo, v kateri državi želijo eh, opraviti zdravljenje in da lahko izkoristijo kvalitetne zdravstvene storitve. Mislim, da je to pozitiven korak v pravo smer. Pogosto kritiziram določene pobude, o katerih govorimo tukaj v tem zboru, mislim pa, da gre v tem primeru za pozitiven korak v pravo smer in zato se veselimo večje izbire in boljše storitve za naše pacijente širim Evrope. Hvala lepa, gospod Kemal. Gospa Rojtova, obrazložitev glasu o poročilu Kazaka in še eno o porazitu Crowley. Izvolite, gospa Rojtova. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem glasovala za poročilo Kazaka, kajti gre za poročilo, ki zadeva prostovoljni pokojninski sklad evropskih poslancev. Tudi sama imam sredstva v tem skladu in se želim izogniti interesnemu konfliktu, zato sem te vzdržala. Prav tako naj dam na zapisnik, da nisem glasovala za poročilo Trakaliteli zaradi bioetičnih vprašanj, ki so vključena v to poročilo. Lahko nadaljujem, predsedujoči? Poročilo Trakateris tukaj bi prosila, če lahko date na zapisnik, da nisem glasovala za to poročilo. Zdaj pa obrazložitev glasovanja glede eh, poročila Crowley. Glasovala sem proti temu poročilu, ker to poročilo ni dosledno. Naslednjih 40-50 let pa naj bi to urejalo avtorske pravice za uh, umetnike. In ja, mislim, da je potrebno bolje urediti to področje, še posebej tiste združenja avtorjev, ki obračunavajo tantjeme. Le dva odstotka prihodkov dobijo umetniki sami, vse ostalo poberajo producentske hiše, le najpopularnejši umetniki pa dobijo več sredstev. Ta predlog bi predstavljajo škodo za nove eh, umetnike, umetnike začetnike, pa tako bi to škodovalo eh, davkoplačevalcem, tudi arhivom, knjižnicam in ni poročilo, ki govori v prid umetnikom. Hvala lepa. Gospa Furej, obrazložitev glasov, glasovanja o poročilu Jensen in tudi obrazložitev o poročilu Duhon. Izvolite obe obrazložitvi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva poročila Jensen, sem glasovala za to poročilo, torej gre za poročilo o inteligentnih prevoznih sistemih. Namen je zagotoviti interoperabilnost, medsebojno povezljivost eh, informacijsko-komunikacijskih tehnologij v prometu. Inovacije na področju prometa je potrebno spodbujati, še posebej za izboljšanje varnosti eh, vozil. Ta predlog pa ne bo koristen, če ne bomo zagotovili, da se lahko izvaja širom Evrope. Ta direktiva mora zagotoviti, da se zmanjša število mrtvih na evropskih cestah, s tem, da se zmanjšuje tako tveganje e, eh, trčen, kakor tudi e, stopnja teh e, nesreč. Do leta 2010 naj bi občutno zmanjšali število nesreč v primerjavi z letom 2000. Mislim, da gre za e, pomemben prispevek cestni varnosti. Naš predlog smo že izglasovali pred več meseci, vendar ga ministri za promet še vedno niso podprli, eh, kajti lahko bi tudi olajšali sankcioniranje voznikov v drugi državi, razne državi, v kateri je vozilo registrirano. Kar pa zadeva poročilo Duhon o želiničkem omrežju. Gre za poročilo, ki si prizadeva za konkurenčno prihodnost eh, železniškega prometa v Evropski uniji, zato sem glasovala za. Treba je ukrepati na evropski ravni na tem eh, področju. Trenutno stanje na področju železniškega tovornega prometa ni zadovoljivo. Eh, premalo jamstvo je, kar zadeva zanesljivost urnikov, eh, še posebej za podjetje, ki želijo uporabiti železnico za eh, prevoz svojega blaga. Treba je zagotoviti, da bo železnica bolj privlačna za podjetja, kajti na ta način se tudi bistveno zmanjšajo emisije, prav tako eh, število tovornjakov na naših cestah in avtocestah. Upam, da bodo ministri za promet držav članic uh, sledili zgledu Evropskega parlamenta in potrdili učinkovitejši zeleženjski tovorni promet v Evropi. Hvala lepa. Besedo pa ima gospod Posled o poročilu Trakatelis. Ja. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti poročilu Trakatelis zaradi škandaloznega predloga spremembe 15 ki enači oziroma zamenjuje eh, zdravljenje ljudi z ubijanjem zarodkov. Človek ima pravico do življenja od eh, združitve obeh eh, celic do Eh, smrti in to je tukaj radikalno pod, vprašla, pod vprašajem. Neko nerojeno bitje ne sme imeti pravice do življenja samo zato, ker je bolno in to je ravno nasproti od medicine, to je umor in zato je poročilo trakatelijsko tako nespremljivo in ta predlog spremembe je škandal, ki bremeni naš parlament, ki ima vedno, je vedno imel velike zasluge pri boju za bioetiko in za eh, zaščito nerojenega življenja. Prelimfo. Hvala lepa, gospod Poslot. Zdaj pa je poročilo ODI. Gospa Gresle. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V glasovanju o razrežnici sem prvič, odkar sem članica tega parlamenta, prvič glasovala proti razrežnici za komisijo in rada bi, mislim, rada bi pojasnila svoje razloge. Gre predvsem za način, kako Evropska komisija. Eh, je obravnavala pristop eh, Romunije in Bolgarije. Tam imamo opravka s številnimi težavami, z visoko ravnjo korupcije, z uh, Eh, veliko količino evropskega denarja, ki je izginila in komisija je še leta 2008 zamrznila sredstva. Leta 2007 pa je bila večina sredstev izgubljenih in zdaj imamo opravka z nekimi neprisotnimi sistemi nadzora, ki so poni vrzeli. V Romuniji eh, obstaja visoka raven korupcije in težave s eh, pravosodjem in um, meni gre za to, da želim dati signal komisiji, da, je, da mora pri novih pristopih postopati drugače. In če je eh, v drugih državah uspela biti eh, boljša, eh, imela boljše rezultate, potem pozivam komisijo, da pomaga tema dvema državama, da spostavite ustrezne nadzorne sisteme in da pomagate odpraviti sistemske napake, sicer bomo tukaj imeli stalne težave in uh, uh, stalne države, ki jih bomo morali posebej obravnavati. Hvala lepa, gospa Gresle. Zdaj prekinjamo zasedanje do tretje ure danes popovdne.